vržemo kapital. Hvala. Hvala lepa, s tem je konec točke enominutnih govorov. Nadaljujemo jutri. Začeli bomo ob 9. Dnevni red je objavljen in je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta in seja je končana. Thank you very much.